gospod eh, komisar, glasovanje bo jutri opovden. Gospe in gospodje, naslednja seja bo jutri 6. Eh, julija od 9. do 1. Eh, do 1 od 15. do 19. od. Uh,